Eh, nadaljevali bomo z zasedanjem. Zapisniki včerajšnjega zasedanja in sprejeta, be, sprejeta besedila so na voljo. Če nihče ne bo podal pripomp v zvezi s tem do konca zasedanja, potem bo zapisnik sprejet. Sedaj bomo obravnavali.